drage kolegice in kolegi. Veliko čast mi je, da lahko pozdravim nekdanjega dolgoletnega kolego, gospoda Ilvesa v Evropskem parlamentu. Vrnil se je na kraj, kjer je preživel veliko let kot poslanec Evropskega parlamenta. Danes je že drugič pri nas kot predsednik Estonije. Dragi kolega Ilves, spoštovani predsednik. Veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim tukaj in seveda takoj dobite tudi besedo. Besedo ima predsednik Estonije. Prosim. gentlemen. Dame in gospodje, najprej naj se vam eh, opravičim za kakovost mojega glasu, nekaj sem prinesel s sabo iz Estonije. Eh, pred eh, desetimi leti smo govorili o Estoniji v drugem kontekstu, ni se govorilo o tem, da bomo nasilo spreminjali evropske meje, ni bilo finančne krize, ni bilo pametnih telefonov, ni bilo okrepljenega nadzora, ni bilo krize z Ubrom. Dame in gospodje, že skoraj tri četrt stoletja smo ponavljali mantro, evropsko mantro kot mirovni projekt in vendarle smo si želeli, da bi vse te pol Evrope živelo v miru, se razvijalo, da se bi soočali eh, tudi z drugimi v miru in stabilno, tudi kadar gre za totalitarne režime v smislu nekdanje Sovjetske unije. Naš namen je bil tudi oživiti in okrepiti demokracijo v vseh državah, ki so pretrpele v času totalitarnih režimov veliko hudega. V Parizu smo se novembra soočili s hudimi izzivi in grožnami in žal odgovori, ki smo jih poznali doslej, niso več veljavni. Veliko, kad se spomnim jajca, Ko v vse širših krogih se obrača sokol, več ne sliši sokolarja, vse razpada, središče več ne drži, svet preplavlja popolna anarhija. To je nova realnost, kako prav je imel. In tu gre za preoblikovanje krize. Vprašati se je treba, kaj bomo storili, ali bomo stopili skupaj in se tega lotili družno ali pa bomo čakali, da kdo drug ukrepa, ali se bomo tega lotili postopoma, kot smo poskušali od časa Moneja in Šumana, ali bomo skupaj postali še močnejši, ali pa bomo dovolili drugim rušilnim silam, da prevladajo. Ključno je v tem trenutku ugotoviti in si priznati, da se določene krize da predvideti. In če odlašamo z zadevami, potem to ni dobro, kar smo videli tudi v primeru evra. Do nedavnega smo menili, da je bila to največja grožnja obstoju Evropske unije in znova smo se zmotili. Prav tako smo se dolgo zavedali, da veliko razlik v stopnjah demokratizacije Evrope in njenih sosed, tako na jugu kot na vzhodu, so zgolj tempirana bomba in da leta ni bila detonirana res le zaradi določenih omejevalnih vplivov njihovih organov oblasti ali drugih političnih gibanj. No, sedaj smo priča množičnemu gibanju beguncev, ki so po eni strani politični, po drugi strani ekonomski in ta val beguncev grozi Evropi kot če nikoli prej. Schengen je s tem ogrožen, nekatere države sprejemajo begunce odprtih rok, druge že klecajo pod bremenom in nekatere sprejemajo Eh, pomoč, eh, druge spet zavračajo solidarnost, tretje omenjajo, da je eh, solidarnost pot, ki vodi v dve smeri. In dejstvo je, da imamo neverjetne številke pred seboj na milijone beguncev in drugih priseljencev v Evropi se bo še nadalje povečevalo po nekaterih prognozah. Res je, da bodo uh, Eh, ogrozili naše proračune, res je, da bodo ogrozili načrte za socialno kohezijo, pa vendarle, če pogledamo, kako je bilo v Evropi leta 1946, samo v Nemčiji je bilo 12 notranje razseljenih oseb in potem še dodatnih 12 milijonov razseljenih oseb različnih narodnosti. No, v tistih časih, v treh letih, urih, in eh, službi Združenih narodov za pomoč uspelo zbrati sredstva, ki bi danes bila vredna 50 milijard evrov. Naši stari starši so se soočali s še hujšimi problemi, ker ni bilo pravih ustanov, ki bi jim pomagale. Vse to se je dogajalo še pred maršalovim načrtom. Tako da, dame in gospodje, zberimo se stopimo skupaj, mislim, da ni več čas za kazanje s prstom in za izogibanje reševanju krize. To bomo lahko rešili le, če združimo močmi. Delovati moramo solidarno s tistimi državami članicami, ki nosijo glavnino bremena krize in moramo si pošteno razdeliti breme. E prav tako moramo celovito obvladovati zunanje meje evropske unije ne moremo biti brez meja tako znotraj kot zunaj evropske unije nikoli mi ne bo uspelo če me boste stalno ploskali pravi govornik no ampak kadar gre za zavračanje nezakonitih priseljencev in zato, da delujemo skladno in po načrtu. Ne vem, ali je res tako težko stopiti skupaj in ukrepati pravilno. Ali smo vsi pozabili na leta po drugi svetovni vojni? Dame in gospodje, po napadih v Parizu se bojim, da se bo begunska kriza le še povečevala in da bo s tem tudi dala vetra populističnim in drugim skrajnim politikam. Seveda razumemo njihove argumente, ki jih zlorabljajo in govorijo, da so tudi teroristi prišli kot begunci in kot priseljenci in da so potem izkoristili dobrodelnost domačino, da so napadli ne le Pariz, temveč tudi druge tarče. No, ampak obstajajo številni spletni forumi, kjer veliko Eh, populistov pride na svoj račun in demokratični vodje se težko soočajo s tem navalom populističnih misli in zagovarjajo miren, skupen, koordiniran pristop. Seveda nekaterim je dovolj, da na hitro pridobijo točke pri voljivcih in naši državljani čakajo odločen odgovor na krizo od svojih voditeljev. Eh, tradicionalne stranke ne morejo več zagotoviti vseh odgovorov, retorika tudi ne pomaga vedno in eh, odločnost pri odzivanju na krizo je ravno merilo, kako se bomo kot Evropa obdržali. Evropska unija je bila ravno zato oblikovana, da bomo stopili skupaj. O tem govorim na podlagi izkušenj mojih starših, so morali zapustiti Estonijo med drugo svetovno vojno, zato tudi slišite moj nenavaden naglas. Moji starši se niso vedno počutili dobrodošle, ko so prišli do Švedske, ampak imeli so vsej možnost preživetja in eh, zato, če ne bi nadaljevali s temi prizadevanji, bi morda danes govoril tukaj pred vami arabsko morda bi bil tu predsednik Sirije, ampak dame in gospodje, kot rečeno, to krizo priseljevanja beguncev bi lahko predvideli. Ena od kriz, ki pa je nismo mogli predvideti, je bila priključitev okupacija Krima. In moram reči, da tukaj res moramo resno nastopiti in se odločno odzvati, ker je Rusija pred dvema letoma kršila vse poglavitne in temeljne pravice, vse sporazume, vse mednarodne pogodbe, Helsinško pogodbo, Pariško listino iz leta 90, memorandum iz Budimpešte leta 94, in s tem popolnoma kršila mednarodno dogovorjeno ozemelsko nedotakljivost Ukrajine. Z drugimi besedami, ne moremo si več dovoliti, da se kršijo sporazumi, ki so bistvenega pomena za evropsko varnost, ki so jo zagotavljali od leta 1945, od druge svetovne vojne. Ta pravila morajo še vedno veljati. Kot kaže, so bile sankcije doslej učinkovite. Ampak vprašanje je, koliko strateške potrpežljivosti še imamo proti Rusiji. Nekateri pozivajo dialogu, ampak dialog sam ni politika. Šele zlasti nekaj, da se soočamo z agresivno politiko in nekaj bi se lahko naučili že iz Münchna leta 1938. Dame in gospodje, dovolj sem govoril o evropski krizi. Nekateri pravijo, da bi jo morali predvideti, drugi, da je nismo mogli predvideti. Ampak, če pogledamo v prihodnost, ki nas čaka in druge možne krize, ki bi se jim lahko izognili, in ki bi se jim lahko že zdavnaj izogneli, če si ne bi zatiskali oči in odlagali reševanja vprašanj, ki so se postavljala. Skupaj s Kavšikom Basu, ki je poglavitni ekonomist pri svetovni eh, banki, sem ravno kar so predsedoval pri pripravah prve večje študije te banke o gospodarskih zmogljivostih, Italije, o zmogljivosti vseh držav članic Evropske unije in tudi svetovnih možnostih za izboljšanje države in upravljanja. Kako nam pri tem lahko služi informacijska tehnologija, je drugo vprašanje. Ampak zavedati se moramo, da Indija in Kitajska na tem področju močno napredujeta in da moramo pospešiti tudi mi svoje prizadevanja, če naj držimo korak z njimi digitalna revolucija je dejstvo in je tudi krati koristna za enotni trg. Danes, kot vidite, smo doživeli, da se globalizirajo zadeve in sektori, za katere smo še do nedavnega menili, da so povsem avtonomni in vidimo, da ne moremo več temu slediti z razdrobljeno zakonodajo, moramo omogočiti več eh, prostora za razvoj gospodarstva na podlagi enotnega trga. Pred 60 leti je rimska podloga postavila eh, temelje za vse to. Sam sem se pred leti eh, selil v iz Združenih držav Amerike drugam. Tam sem živel dolgo časa in eh, sledil sem polomu svetovnega trga in pravzaprav prav Moji družini ne bi bilo treba bežati iz Estonije, če bi že takrat imeli enotni evropski trg. No, te zgodbe se ponavljajo in sam imam realno družinsko zgodbo, ki jo lahko ponovim v vsaki državi članici posebej. Torej, rimska pogodba je pred 60 leti postavila temelje za to, čemu pravimo štiri svoboščine, torej svoboda gibanja, blagovne menjave, gibanja kapitala in storitev. Ni bilo nobene digitalizacije v tistih časih, vendar če se ne bomo zavedali, kako globoka sprememba se nam je zgodila v zadnjih desetih do petnajstih letih ravno na tem področju, potem bo Evropa nepovratno zaostala. Soočanje z izzivi je pravzaprav soočanje z digitalno revolucijo, ki vpliva na vse, na poslovanje, na male podjetnike, na civilno družbo, na upravo, na vladanje in tržne sile se prav tako temu podrejo do določene meje, saj so tudi poslovni modeli odvisni od tega. Če ne se zavedamo veličine in velikosti teh sprememb, potem bi morali dodati še eno svoboščino predhodnim štirim. Namreč peta svoboščina bi morala biti prosto gibanje podatkov, in ta bi morala biti zelo jasno opredeljena. In mislim, da je sedaj dobila tako velik razmah, da si zasluži svojo posebno formulo, posebne pravice. Namreč eh, podatki so nekaj posebnega in če smo mogoče ljudem, storitvam in blagu ter kapitalu, da se gibljajo čez meje, moramo to omogočiti tudi podatkom. To mora biti tudi posebna vrednost, namreč digitalni enotni trg. To ne sme biti suhoparni cilj, ki naj ga uresničimo do nekega datuma. To je življenjska realnost. Kaj bi pomenila taka peta svoboščina? Kot prvo to, da bi lahko dostopali do storitev enako in enakomerno po vsej Evropski uniji. Prav tako bi lažje poslovali s svojimi bančnimi računi popolnoma vseeno bi bilo, kje stanujete, da lahko nakupujete preko interneta in dan današnji je veliko lažje poslati recimo steklenico oljčnega olja iz Sicilije na severni tečaj, kot pa poslati neko pesmico preko iTunes čez mejo. No, svete se, ampak tako je. In eh, vendarle grem lahko vseeno z receptom eh, mojega zdravnika, kamorkoli, v katerokoli lekarno doma, ni važno, v katerem mestu se nahajam, ne morem pa tega doseči v Evropski uniji, ne morem iti iz katerega koli kraja v katerokoli evropsko državo in si kupiti zdravilo. In tu ni nobenega tehnološkega problema, problem je v naši zakonodaji. Pa vendarle, prosti pretok blaga ne zadeva samo komercialne zadeva. Kot vsa, vse druge pr oblike prostega gibanja je pomembno tudi, da se zagotovi prosto gibanje podatkov, vendar zadostno zaščito in nadzorom, ker je tudi vsak posameznik odgovoren za svoje podatke in ima neoporečno pravico, da razpolaga z njimi. No, naj vam pri tem čestitam pri zaključku pogajanj, ki so upoštevala ta temeljna načela v celoti in mislim, da morajo naši državljani imeti celovito razumevanje na tem, da so le oni lastniki svojih podatkov in kako jih lahko uporabljajo, je pa res, da lahko s posodobljenim pristopom k izmenjavi podatkov veliko prihranimo, ustvarimo nove trge znotraj in zunaj Evropske unije, moramo vzpostaviti tako ekonomijo podatkov, ki bo omogočala pretok podatkov, ki ne bodo samo osebne narave, ki pa, da bomo lahko imeli pretok podatkov, ki se bodo nanašali tako na naše avtomobile, na naša stanovanja, na gospodinske aparate v Nemčiji, že imajo pametne hladilnike in tako naprej. Nemčija temu pojavu že pravi industrij 4.0. Torej, Evropa mora več investirati v tehnologije, ki bodo hkrati s tem povzročile tudi večje zaupanje v varnost pretoka podatkov, še zlasti pa je treba poskrbeti za ustrezno enkripcijo. Torej, potrebujemo sodobno infrastrukturo, digitalno infrastrukturo, strukturo, mrežo 5G in druge možnosti sodobnih povezav, ki bi morale biti prisotne posod. Treba je poskrbeti tudi za boljšo povezanost naših podeželskih območij. V tem novem svetu potrebujejo tudi vse vasi, vse podeželje enako premreženost in dostopnost do omrežij. Prednosti tega bodo dobre za vse nas. Izkušnje Estonije mi omogočajo, da sem optimističen. Mi smo omogočili celo glasovanje že od leta 2005 in sicer preko spleta se je začelo najprej med tistimi, ki so se šteli za urbano elito, vendar se je pozneje izkazalo tudi z obsežnimi sociološkimi študijami, da ne gre za nikakršno razlikovanje med mesti in podeželjem, da ne gre za upokojence ali aktivne državljane, da na podeželju enako pogosto digitalno in preko spleta glasujejo tako upokojenci kot študentje, da so drž številne družine ostale v boljšem stiku ravno zaradi Skypa, Skypa in tako naprej. In istočasno se moramo vprašati, dame in gospodje, kam nas pelje ta revolucija, kakšna je prihodnost dela v tej novi digitalni eri, kaj se bo zgodilo, ko bodo vozniki taksijo in navadni delovci v tovarnah izgubili službe. Ali se bodo jutri spremenile tudi službe zdravnikov in računovodi zaradi razvoja digitalne tehnologije. Dejstvo je, da se bodo podobno kot v prejšnjih industrijskih revolucijah manj zahtevna, preprostejša in napornejša delovna mesta zamenjala z drugimi, naprednejšimi. In sam vem, da tega ne moremo predvideti vnaprej eh, in dovolj sem ponižen in skromen, da lahko odkrito povem, ne vem odgovora na vsa ta vprašanja. Vem pa to, da bo digitalna revolucija podobno kot kriza evroobmočja kriza na Krimu ali begunska kriza nekaj, kar bo bistveno vplivalo na to, da bomo morali spremeniti svoj način razmišljanja, da se bomo morali hitro prilagoditi, se odzvati na vse te izzive, sicer bomo veliko zamudili. S tem moramo biti dovolj ponižni in vendar tudi dovolj koražni, da bomo sledili korakom naših prednikov v letih 57, 89, 91, pa tudi v 2004. Vseh teh letih smo se vedno, tako kot naši predniki, soočali s pomankanjem, s težavami in vendarle smo preživeli še močnejši. Dejstvo pa je, da se nobena rešitev ne bo našla sama. Če gre za vojne napade, begunske krize ali razpad finančnih trgov, se rešitve nikoli ne najdejo same od sebe. Zato moramo stopiti skupaj. Če bomo vse prepustili nacionalnim državam, potem se bomo vrnili v Evropo izpred drugi, druge svetovne vojne. In zato mislim, da moramo razmišljati drugače in ne tako kot stari časi, ko se je razmišljalo zgolj kratkoročno, ko se je borilo proti sosedom, ko smo se šli stalno povračilno politiko in podobno. Res mislim, da lahko spet citiram jajca. Najboljšim manjka sleherna prepričanost, a najslabši so strajno zagnani. Izbira je naša. Hvala, ker ste mi omogočili, da vam spregovorim. Thank you. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, hvala lepa za ta aplaus. Hvala lepa, predsednik Estonije, hvala lepa za navdihujoče sporočilo. Mislim, da nimam kaj dodati. Tako, kar se aplauza tiče, tudi kar se tiče protesta, mislim, da je vaš govor nekaj, kar nas usmerja v prihodnost. Hvala lepa za to.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 prosim, postopkovno vprašanje. Zakaj gre? Prosim. Prosite, što tema je zdaj, kaj si ješ. Prosim, povete, o čem govorite. Oprostili smo vseh obtožb v moji državi in to bi rada povedala. In hvala lepa kolegom za podporo. Iz parlamenta